Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, pozdravljeni. Bart Stas, sedi, prosim. Pozdravljeni vsi. Zelo sem vesela, da vas je toliko tukaj. Danes imamo namreč pomembne razprave na dnevnem redu. Upam, da se nam bo pridružilo čim več kolegic in kolegov. Najprej nekaj sporočil. Dnevni red zadnjega zasedanja je bil sprejet, oziroma zapisnik je bil sprejet. Komentarjev ni bilo, zato je zapisnik sprejet. Na voljo so vsi jeziki, povedati pa vam moram le, da finščina danes ni na voljo. Finščina torej danes ni. In seveda zasedanje se prenaša preko spleta. Zdaj pa nas čaka kar zelo pomembna točka. Gre za obravnavo osnutka poročila glede razvojnih skladov. Govorili bomo o poročilu Kapel in sicer razrešnica 2016, splošni proračun EU. Izvolite. Hvala, hvala predsedujoča, hvala za to, da ste nas uvedli v temo. Najprej bom povedala nekaj o ozadju teh evropskih razvojnih skladov. To so zelo pomembni skladi in to moramo vedeti. Gre za najpomembnejši instrument Unije za razvoj in sodelovanje z afriškimi državami, državami iz Karibov in Pacifika, torej državami AKP, tudi z drugimi čezmorskimi teritoriji. Sodelujemo na osnovi tega sporozum iz Kotonuja predstavlja najbolj obsežen partnerski sporozum med državami EU in državami AKP iz leta 2000. Prav tako smo imeli sporozum iz leta 2013. Glavni cilj sporozuma iz Kotonuja je preprečevanje revščine in to je v skladu z cilji trajnostnega razvoja in to je v skladu z postopnim upeljevanjem in vključevanjem teh držav v globalno gospodarstvo. Februarja 2020 ta sporozum poteče, zato moramo začeti s pogajanji vsaj do konca februarja letos. V prvi polovici 2018 mora svet sprejeti ustrezno odločitev v zvezi s tem. Seveda upoštevati pa moramo nove izzive na globalni ravni. Vsi politični akteri delajo na tem, da bi ustrezno zastavili okvir za zonanje pomoč. To bo imelo konkretne posledice za delovanje sklada. Sklad se drži načel trajnosti in učinkovitosti. Prav tako moramo upoštevati celovit pristop glede razvoja v Evropski uniji. Prav tako postavlja pogoje za demokratični nadzor in tudi politiko Evropske unije, zato da bi druge akterje države članice, mednarodne organizacije in mednarodne finančne institucije ter večstranske razvojne banke prav tako vključili v to. Razvoj je ključnega pomena, želimo omejiti razrobljenost, želimo zagotoviti, da bodo partneri prevzeli odgovornost za svoja dejanja. Za doseganje ciljev v prihodnosti je zelo pomembno tudi, da bomo mobilizirali zasebni sektor, kajti samo za zasebnim sektorjem bo lahko doseženo, da bodo doseženi tudi naši cilji. Zdaj pa o tem časovnem okviru za leto 2016, kar zadeva skrbniške sklade. Trenutno je vsota približno 5 milijard evrov, skoraj polovica gre Evropskemu razvojnemu skladu. 2 milijarde spadata približno skrbniškemu skladu za Afriko in 113 milijonov za Srednjeafriško republiko. Z leta 2016 so bila izplačana eh, plačila v višini 644 milijonov evrov. Število tekočih dejavnosti proračunske podpore v letu 2016 v ERS je bilo 109 in bilo je 56 izplačil. 914 milijonov evrov je bilo izplačenih v okviru pomoči, 106 projektov v skupne vrednosti 158 in še nekaj milijonov evrov, leta 2016 pa smo izplačali 175 milijonov evrov, zato da bi se borili proti migracijskim tokovom in nezakonitim migracijskim tokovom iz Afrike poročilo je razdeljeno v sedem delov. Najprej, kar zadeva mm, razrešnico, z vidika računskega sodišča smo dobili pozitivno mnenje in mislim, da se temu lahko priključimo. Zastavljen je bil cilj 25-odstotnega zmanjšanja glede starih obveznosti, doseženih je bilo 28 odstotkov in 36 odstotkov glede na stare neporabljene obveznosti. 15,15 odstotkov je mm, bil skupni delež preteklih pogodb v portfelju Generalnega direktorata Komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj. Ampak računsko sodišče meni, da nadzorni in kontroli sistemi še vedno niso popolnoma učinkoviti. Računsko sodišče je dalo pozitivno mnenje glede ERS in upoštevani so bili tudi mednarodno sprejeti računovodski standardi. Kar zadeva izdatke za leto 2016, 3,8 odstotno je bilo zmanjšanje in to je bilo dobro. Stopnja preostale napake je bila 1,7 odstotka leta 2016 in to je, da je prvič pod pragom pomembnosti. 14,6 milijonov je bilo izterjenih leta 2016. Je to predstavljalo 4,26 odstotkov vseh plačil v GDDF-ko. In tretja točka so skrbniški skladi, potem še proračunska podpora, To je seveda povezano z določenimi pogoji. Treba je preprečevati korupcijo in napake in nekaj je novega letos gre za to, da se borimo proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in izogibanju davkom. To smo počeli v okviru odbora PANA in v okviru OECD. Prav tako se posvečamo mobilizaciji prihodkov na lokalni ravni. Peta točka je poglobljeno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, to sem že omenila. Obuštevati moramo mešano financiranje zaradi dodatnosti. Multilateralne razvojne banke morajo prispevati svoj delež, zato da lahko ta sektor doseže svoje cilje do leta 2030. Šesta točka je odzivanje na globalne izzive, globalno okolje se je spremenilo, zato moramo prilagoditi sredstva in mislim, da bi se morali posvečati predvsem na projekte, ki so prijazni do podnebja v okviru sporazuma iz Pariza. In še zadnja točka, vzpostavitev novega partnerstva AK. Upoštevati je treba agendo 2030 in seveda novo razvojno politiko Evropski parlament zahteva tudi to, da se ERS vključi v splošni proračun. Kot poročevalka predlagam, da razrešnico za leto 2016 podelimo. Časovnica je ambiciozna, predlogi sprememb morajo biti vloženi do 1. marca. V odboru bodo na glasovanju 19. marca in aprila bomo to poročilo obravnavali na plenarnem zasedanju. Hvala sekretarjatu, hvala moji ekipi, mislim, da smo dobro sodelovali pri pripravi tega poročila in upam, da bomo pošteno in primerno tudi nadaljevali in tako tudi glasovali. Hvala. Much, ba hvala, Barbara. Zdaj pa poročevalci v senci. Tomaš Zdehovski za ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospa poročevalka. Hvala za upravljeno delo, hvala tudi računskemu sodišču. Povedati želim, da je zdaj prvič, da se strinjam s poročilom ENF. Imam samo nekaj pomislekov glede določenih fraz, ampak v splošnem je vaše delo dobro, pravzaprav zelo dobro. Omeniti želim še druga vprašanja, druga elemente, naprimer, mislim, da potrebujemo več preglednosti, kar zadeva izogibanje sodelovanja z davčnimi oazami, mislim, da moramo tudi imeti bolj zanesljive podatke. In še nekaj želim podariti in sicer potrebo potem, da vključimo mikrofinanciranje, zato da privlačimo vlagatelje iz eh, zasebnega sektorja. Prav tako se moramo posvečati lokalnim virom. Pozivam komisijo, da sustainable and uh, viable projects that will. Komisijo torej pozivam, da podpira trajnostne projekte, ki bodo vplivali na hiter gospodarski in socialni razvoj. To bo pomagalo tudi pri preprečevanju težav z migracijami. Poročilo je dobro in čestitam poročevalki za Odlično upravljeno delo, hvala. Hvala lepa. Je še kdo tukaj, ki želi besedo? Ne. Dobro, rok za vložitev predlogu sprememb je 1. marec, kakor je Barka že rekla, bomo 19. marca o tem glasovali v odboru kont. Še kdo, še kak komentar? Ne, Barbara se želiš odzvati na besede gospoda Zahovskega? Seveda. Hvala lepa. Mislim, da nam zaenkrat gre dobro. Vse ekipe dobro sodelujemo, še naprej bomo sodelovali, upoštevali bomo vse predloge sprememb. Mikrofinanciranje je zelo pomembno, kako ste dejali, tudi preglednost in sorazmernost sta pomembni točki, to bomo upoštevali in Upam, da bomo na koncu dobili dober rezultat. Hvala. Primači. Hvala lepa, hvala za tako učinkovito delo, zelo hitro nam gre, to je res odlično. Prehajamo že kar na naslednjo točko in tukaj nas čaka zelo dolg seznam agencij. Obravnavali bomo osnutke poročil v zvezi s temi agencijami. Indrek Tarant se nam danes žal ne more pripraviti pridružiti, so poročevalec pa je Bart Stas in kar takoj dobite besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Zelo sem presenečen. Bom kar povedal, kaj ti danes tukaj ni veliko poslancev. Ne vem, ali je za to kriv ponedeljek popovdan, morda, ampak za eh, člane odbora za proračunski nadzor, bi to moral biti pravi sveti praznik, če si lahko sposodim krščansko terminologijo. Gre za razrešnice in veliko nas je vključilo in uložilo veliko dela v to. Ampak dobro, verjetno je zato kriv ponedeljek popovdan. V redu. Sem poročevalec za vse agencije, razen za EFSO. EFSE nisem prevzel, zato ker imam v drugih parlamentarnih gremijih neke druge funkcije, uložil sem tožbo proti EFSE v tej a, funkciji, zato mislim, da bi tukaj lahko prišlo do navskriženja interesov in Indrek je prevzel to vlogo. No, Indrek je zamudil svoje letalo in šele danes zvečer bo prišel v Bruselj, zato se bom izrazil tudi v zvezi z EFSO. Upam, da bodo predstavniki EFSE to razumeli. Razrešnico smo začeli, oziroma ta postopek smo začeli že julija 2017 po Strasburu po strasburskem plenarnem zasedanju julija 2017 sem odletel takoj v Parmo in tam smo imeli zasedanje vseh direktorjev agencij. To je bilo res nevredno, vse sem spoznal, zato da sem dobil prve ideje o tem, kako bi se te razrešnice sploh lotil. To je bilo prijetno zasedanje, veliko smo tudi sprejeli odločitev in bilo je zelo koristno. Gre za samo bistvo 35 agencij. Vidite, je bilo mogoče, kje so problemi in kje bi lahko iskali morebitne rešitve. Sem poročevalec torej za vse agencije in. vodstvu in osebju tam lahko samo rečem hvala za odlično opravljeno delo. Dobro delajo za Evropsko unijo in tudi zelo dobri so na svojih področjih in to se pogosto podcenjuje. Eden najpomembnejših problemov je naslednji. Agencije imajo težave pri stikih z zunanjim svetom, tudi z Evropskim parlamentom. Če se zastavi vprašanje, potem ni na voljo ustrezne koordinacije. Agencije imajo sicer svoje omrežje in mislim, da je to dobra možnost eh, usklajevanja med agencijami, vendar agencije prosijo, da bi jih podprl svet ministrov in Evropski parlament, torej obe veji odgovorni za proračun. Pri vodstvu agenciji na letni ravni, pri EFSI in EMI, je pač tako, da lahko zlahka poskrbijo za zamenjavo vodstva in tako naprej, ampak pri manjših agencijah so težave večje. Osebno sem to videl julija lani, potekala je razprava, kdo bo prevzel koordinacijo EFSE, kdo bi to lahko naredil in preproste rešitve ni bilo. V parlamentu smo v razrešnici zadnjič agencijam obljubili, da bomo pri proračunu v prihodnosti poskusili zagotoviti še kakšno mesto, mesto za koordinacijo. Parlament se je držal besede, ampak pri pogovorih z svetom smo morali na to popustiti. Še enkrat bomo to poskusili v horizontalnem poročilu in tudi v posameznih poročilih sem obljubil, da bomo potrebovali mesto z polnim delovnim časom za koordinacijo. Poskusili bomo prepričati svet za to. Kar zadeva razrešnice, razrešnice sem zastavil tako kot lani, ko sem bil poročevalec za druge agencije. Najpomembneje je, da vidimo, kakšne so bile zahteve v zadnjih poročilih o razrešnici. Kakšne so bile zahteve, kakšni so bili pogoji in kako so se agencije odzvale na to. Obstaja vprašalnik in vsako poročilo, ki je pred vami, opisuje dejansko stanje. Zelo pomembno je, da agencije vidijo, da to delo jemljemo resno, da imamo politični upogled v to, kaj se dogaja v agencijah in da smo dejansko praktično tam z njimi na terenu. Moj drugi pristop, tudi lani sem tako delal, je bil ta, da izpostavim pomembne točke, ki gledano z tehnično proračunskega vidika sicer niso točno tisto, kar bi pričakovali v razrešnici, ampak vseeno sem prepričan, da so te točke politično pomembne pri razrešnici. Najprej moramo obravnavati vprašanje izvajanja proračuna na osnovi rezultatov. V vsakem poročilu sem izpostavil tudi to. Še nekaj je zelo pomembno in tudi prejšnji poročevalci so to naredili, namreč vprašanje, kako agencije obravnavajo pojme, kot so navskrižje interesov, komuniciranje z javnostjo, žvižgači, preglednost in tako naprej. Vprašanje je torej, ali imajo te agencije notranja pravila, ki so potrebna za to, ali obstajajo kakšni specifični problemi, obstajajo zadeve, ki ne tečejo tako dobro, kot bi tekli, teči morale. To sem preveril tudi pri posameznih agencijah. Tretjič, tudi to vas ne bo presenetilo, smo odbor za proračunski nadzor in kot proračunski organ moramo seveda biti pozorni tudi na to, gre za vprašanje kadrov. Gre za enakost med spoloma. moški so še vedno pogosteje na vodilnih položajih kot ženske. Čeprav imajo ženske lahko včasih tudi boljše zmogljivosti. pri eni agenciji sem opazil, da je bilo moških sicer samo ena tretjina in da je bilo na vodilnih položajih dve tretjini žensk, ampak to je bila izjema. Še nekaj se mi zdi pomembno, namreč na dolgi račun moramo izboljšati delo agencij. Upoštevati je treba dobrobit zaposlenih. Obstajajo dejavnosti team buildinga, obstaja usposabljanje usposablja, obstaja morda ukrepi za to, da bi bilo manj odsotnosti zaradi bolezni in tako naprej. Kaj agencije torej počnejo v zvezi s tem? Vprašanje je, koliko ljudi ostane doma zaradi bolezni in tudi to je znak uspešnosti delovanja agencije. Še ena točka se mi je zdela zelo pomembna in uh, V Parmi, julija 2017, so nekateri predstavniki agencij prišli do mene in izpostavili so problem, s katerim se borijo, gre za koeficient korekcije. To je pravilo, kjer se plače izračunavajo glede na življenski standard v državi članici, kjer ima agencija sedež. To je korekcijski koeficient to ni vedno faktor privlaka. Nekatere agencije so v vzhodnoevropskih državah in tam. Je tako, da zaposleni dobijo naprimer samo 60 odstotkov plače v primerjavi z Luksemburgom ali Brusljem. In to je precej velik problem mislim, da bi to pravilo morali spremeniti. Konkreten primer naj vam podam, gre za agencijo Frontex z sedežem v Varšavi. Težko je tam dobiti zaposlene. Ta problem smo ugotovili in to sem tudi izpostavil v poročilu. In govoriti je treba tudi o posledicah Brexita na določene agencije določene agencije imajo sedež v Združenem kraljestvu, to sta dve veliki agenciji, gre za EMO in Evropski organ za bančni nadzor, obstajajo pa tudi druge mm, agencije, ki imajo sedež tam, gre za ENSS e, in za agencijo, ki vodi projekt Galileo. Vprašanje je torej, kam naj se preselijo te agencije za EMO in za organ za bančni nadzor, so naredili tako, da so izvedli notranjo anketo, vsaj pri delavcih v EMI, in ugotovili so, da Več kot 90 odstotkov kadra ne želi, naprimer, da bi se agencija preselila sem ali tja. Sveda zelo pomembno je, ali bo partner zaposlenega v novi državi lahko dobil enako vredno delovno mesto kot v Londonu in tako naprej. To so vse vidiki, ki so spadali zraven k odločitvi o selitvi. Kar zadeva EMO in organ za bačni nadzor, je zdaj tako, da sta sedeža zdaj v Parizu in Amsterdamu. In pri nekaterih kandidatih in mestih je to prav gotovo potročilo veliko slabe volje, še posebej v vzhodni Evropi. Kaj ti, ti kandidati so zdaj v bistvu izpustili priložnost iz rok in niso dobili sedeže v teh dveh agenciji. Če imam še čas, želim omeniti nekaj agenciji posamezno. Indrek Tarant želi podariti, podeliti um, razrešnico za EFSO, jaz tudi za vse, razen za EASO. EASO je agencija za azilno politiko. In v zvezi s tem smo imeli zasedanje sa zaprtimi vrati. In tukaj ne želim podeliti razrešnice. V osnutku poročila v odstavkih 5 in 6 lahko vidite, zakaj. Razlog je, da obstaja trenutno preiskava, ki jo vodi Olaf pri agenciji EASO. Nekateri pravijo, da je to precej pomembna preiskava. Direktor Caldera pravi, da ta preiskava ni nič posebnega, ampak eh, jaz kot poročevalec imam tukaj vseeno svoje pomisleke in mislim, da odbor za proračunski nadzor ne more kar reči, da Sicer se zavedamo, da obstaja preiskava Olafa, ampak bomo mi vseeno kar podelili razrešnico. Predstavljajte si, da bi, da bi rezultat eh, preiskave Olafa pokazal, da obstajajo velike pomankljivosti, tudi kar zadeva proračun. Potem bi mi kot eh, parlament prav gotovo izpadli neresno. Mislim, da naj bi se preiskava zaključila do poletje. Razrešnico bomo preložili, imeli bomo drugi krok septembra. Oktobra na zadnjem plenarnem zasedanju bomo sprejeli razrešnico, če bo vse šlo po sreči. Upam, da bomo takrat že imeli rezultat preiskave Olafa. Obštevati je treba tudi delo novinarjev in vem, da je to občutljiva tema. In čisto izredno hočem povedati, da je v odstavku 27 to dobro povzeto. EASO je agencija, ki odlično opravlja svoje delo. Bil sem v stiku s kolegicami in kolegi iz odbora IBE, sicer iz eh, svoje skupine, pa tudi iz drugih skupin in odbor Libe je odbor, ki veliko sodeluje z EASO in oni zelo cenijo delo EASA. V 27. odstavku, naprimer, pozdravljam glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel urad in sicer aktivna podpora držav članic, zlasti Grči in Italiji, potem podpora podprl je izvajanje programa Unije za premestitev v Italiji in Grčiji in izboljšal je svoje dejavnosti, da se lahko pravočasno in učinkovito odziva na izzive povezane z doslednjim izvajanjem skupnega evropskega azilnega sistema. Pri drugi točki so pomagali predvsem osebam, ki so nujno potrebovali mednarodno zaščito. Torej, njihovo delo se ceni. Dejstvo, da se preloži razrešnica, nima nobene veze z delom agencije, niti torej s tistimi, ki so v Italiji, niti s tistimi, ki delajo na Malti. Njihovo delo vsekakor zelo, zelo cenim. Če mi bo sledil odbor in tudi parlament. To ne pomeni, da s prstom kažemo na agencijo, ampak pač želimo počakati za to, da se zaključi preiskava Olafa in ne moremo si privoščiti, da bi sprejeli kakršnokoli mnenje v zvezi s tem, kajti to bi lahko posneje, posneje predstavljalo težave. Zdaj pa še agencije, kjer obstaja ta korekcijski koeficient. Pri nekaterih poročilih, naprimer pri Frontexu, pri EASO, EIT, CEPOL, ETC, BEREK in EULIZA. Sem unesel odstavek, v katerem na to opozarjam. Z naslednjo prošnjo, čeprav to ni v naši pristojnosti, da komisija morda razmisli o spremembi tega sistema. Zdaj pa EBA in EMA. prizadeval sem si za to, da bi selitev v Pariz in Amsterdam potekala uspešno. Pri EMI imamo eno težavo, o tem smo govorili že pri prejšnjih razrešnicah in sicer gre za najemno pogodbo za zgradbo v Londonu. Najemna pogodba je bila sklenjena tako, da bo treba najemnino plačevati še do leta 2030. To moramo preveriti. Mislim, da moramo najti neko rešitev v zvezi s tem. Poskrbeti moramo za to, da zadevo rešimo, kajti tega evropski davkoplačevalci ne morejo sprejeti. In na koncu še nekaj v zvezi z EFSO v imenu Indreka Taranda. Tukaj sem se držal stran, poročila nisem niti prebral. Vidim pa, da je Indrek to obravnavo zelo konstruktivno. Tudi razrešnica je bila podeljena, kakor velja tudi za prejšnje poročevalce. In predvsem, da je pomen temu, kar je pomembno za EFSO, gre za preglednost, za stike z javnostjo. Govori tudi o tem, kje so dosegli napredek, izpostavlja določene elemente, ki bi jih lahko še izboljšali. Morda bo še kdo kaj povedal v zvezi s tem, ampak mislim, da je Indrek v zvezi z EFSO pripravijo dobro poročilo. Povedal sem tudi, oziroma slišal sem tudi, da je bil pred dvema tednoma v Parmi in tam je imel tudi osebne stike z gospodom Earlom, ki je vodja EFSE. Govorijo tudi z njegovimi sodelavci in to naj bi bilo zelo zanimivo in konstruktivno srečanje. To je moj pristop, to so najpomembnejše točke ki sem jih želel izpostaviti. Hvala. Hvala, Bert. Najprej bom dala besedo uh, poročevalcu konsenci za ELS. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj čestitam poročevalcu za upravljeno delo. Moram posebej povdariti, da je to odlično, zelo strokovno, profesionalno delo, ki ga je kolega opravil in zveč, v večini zadev se lahko strinjamo s poročevalcem in njegovimi poročili o agencijah. Mislim, da je zelo dobro opravil svoje delo poročevalec in pri tem je upošteval tudi pripombe Evropskega računskega sodišča. Najprej vsebina. Strinjamo se s predlogom poročevalca, da podelitev razrešnice za agencijo EASO prestavimo na kasnejši čas. Počakati bo treba na rezultate preiskave Olafa, torej konec poletja. In sedaj bom povedal nekaj, kar bo morda nekoliko dolgočasno, kajti šel bom se skozi seznam najbolj pomembnih ugotovitev. najprej mreža dodatnih napotitev za agencije. To se nam zdi, da je zelo pomembno, eh, da bo nekdo opravljal posebej koordinacijo dela in komuniciranje med agencijami. Tudi v razrešnici za leto 2016 smo o tem nekaj rekli, <clears throat> ampak mnogi želimo že dalj časa, da bi ta postopek stekel hitreje in da bi ga končali zgodaj v začetku posameznega leta. To bi bilo koristno. Na ta način bomo imeli vzpostavljeno mrežo agencij in standardni vprašalnik eh, bo moč pripraviti v začetku leta, torej bistveno prej kot do sedaj. Več povdarka bi dali tudi na mrežo agencij nasploh. Recimo, ko gre za iskanje alternativnih verov financiranja za nove agencije oziroma agencije Evropske unije in nasplošno, ko gre za prihodni večletni finančni okvir in njegovo načrtovanje. Tukaj mora ta komisija na eni in mreža agencij na drugi strani tesneje sodelovali, sodelovati. Podarili bi tudi bolj Eh, vlogo agencij v razpravi s komisijo, ko gre za pogajanja za brexit, ko gre za priprave, da bi na minimum zmanjšali negativne posledice brexita. Poleg tega se strinjamo z poročevalcem, da je, ko gre za sodelovanje agencij pri javnih naročilih in skupnih storitvah, prišlo do napredka, ampak tukaj treba še kaj storiti. Treba je spodbuditi agencije, da mora koordinacijsko delo v mreži bolj je potekati. Tudi proračunsko načrtovanje na podlagi doseženih rezultatov je metodika, ki bi jo bilo treba bolj uporabljati in treba bi bilo strogo ocenjevati rezultate opravljenega dela. Kar zadeva prenos sredstev iz leta v leto, to še vedno ostaja skupni problem agencijam tukaj bi želeli na nek način uravnoteženo pristopiti reševanju te, tega. Strinjamo se zahtevo poročevalca, da je treba bolj jasno načrtovati in poročati o večletnih akcijah oziroma operacijah in agencije bi morale proučiti možnosti za to, da uporabijo diferenciran pristop pri določanju eh, izplat, odobrenih izplačil, kadar je to možno. Potem nizki korekcijski količniki, tukaj razumemo skrbi agenciji. V določeni meri se strinjamo z tistimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti, zato da bi odpravili to težavo lahko bi korekcijske količnike izračunavali tudi tako, da bi bili bolj spodbudni za sodelavce iz držav, v katerih je povprečni osebni dohodek višji, kot je drugod. Ampak vsekakor, ko glede na to, da so korekcijski količniki povezani z lokalnimi stroški življenja in kupno močjo posameznika, bo to težko kar uh, hitro narediti. Ker zadeva zmanjšanje osebja, dogovorjenega na medinstitucionalni ravni, tukaj se strinjamo s poročevalcem, da te horizontalne zahteve ni bilo enostavno moč uresničiti, zato bo treba za vse prihodnje uh, napore za zmanjšanje števila sodelavcev uh, treba nekoliko bolj načrtno in previdno delati. Poročevalec govori o transparentnosti dela, no na tem področju je prišlo do izboljšav v zadnjih letih, to je treba povdariti. Potem komuniciranje z javnostjo, prepoznavnost agencij v javnosti, Tukaj se tudi strinjamo z pozitivnim mnenjem poročevalca glede izboljšav, do katerih je prišlo na tem področju in ne nazadnje strinjamo se z poročevalcem, da so stroški, administrativni stroški, stroški uprave zelo veliko breme za poročevalce. Agencije zato bo prihodnje načrtovanje njihovega financiranja moralo bolj jasno določiti odgovornost za stroške. Žal mi je, ampak ničesar negativnega ne morem reči o letošnjem delu. Hvala. Hvala. Dobro je, da imamo veliko komplimentov in čestitk danes popovdne, kaj ti teden se je šele začel. No, na začetku bi bil moral nekaj reči, ampak za zapisnik bom rekel še tole. To je eno najbolj pomembnih, eden najbolj pomembnih proizvodov našega dela, dela našega odbora. In da imamo sedaj tukaj samo 20 odstotkov članic in članov prisotnih na tem zasedanju, je res sramota. Ja gospod Nečmi Ali iz skupine Alde, poročevalec v Senci. Hvala. Kolegice, kolegi, tudi sam bi želel najprej čestitati gospodu Mastajsu in Tarandu za zelo podrobno in zelo celovito poročilo o agencijah. Gre za zelo širok spektr vprašanj, ki sta jih analizirala horizontalno poročilo govori o različnih rezultatih, o finančnem upravljanju, o nadzoru in tudi to je treba pohvaliti. S tem v zvezi pa bi nekaj povedal, nekaj pripomb in nekaj predlogov za izboljšanje poročila. Struktura in obseg poročila sta primerna, ko gre za razrešnice agencije leta 2016. Najbolj pomembni vidiki njihovega delovanja so vključeni. Obstajajo sicer specifične poglavja, ki se nanašajo na finančno poslovanje in sodelovanje med agencijami in agencijami in drugimi inštitucijami, kjer je poudarjeno načelo ekonomičnosti, učinkovitosti, ko gre za nadzor delovanja agencij, mislim, da imamo dober pregled. Drugič, agencije z 10.664 zaposlenimi in proračunom več kot 3 milijarde evrov na leto pomenijo zelo pomemben eh, zunanji simbol Evropske unije na zelo pomembnih področjih, področjih, ki so pomembna za naše državljane. Bi pa dodal še področje raziskav, razvoja, ekonomske in monetarne zadeve, potem zaposlovanje in socialne zadeve. Leta 2016 je prišlo do povečanja eh, proračuna in števila zaposlenih skoraj da vseh agencijah. Eh, vendar to je opravičljivo samo, če eh, so prevzeli nove naloge. Kar zadeva vse agencije, lahko nasplošno rečemo tole. V prilogi ena Eh, revizije za EKAS in druge agencije, ko gre za finančno leto 2016. Tukaj je 41 struktur predstavljenih, od tega je 34 eh, agencij, 6 so izvršni organi, 3 so pa drugi organi. Proračun in število zaposlenih pokrivajo vseh 41 struktur ali subjektov, ampak eh, naše poročilo se nanaša samo na centralizirane agencije, zato bi bilo treba poenotiti eh, metodologijo Evropskega računskega sodišča. Ko gre za letno pripravo proračuna in finančno upravljanje, eh, za večino agencij velja veliko prenašanja sredstev v prihodnost operativni programi nekaterih agencij so takšni, da je to nujno, ampak v večini primerov tip, ta prenos sredstev ni posledica slabega načrtovanja in slabega izvajanja in glede na to je to treba sporočiti na primeren način tudi Evropskemu računskemu sodišču. Še nekaj. Nabave so področje, s katerim na katerem bi vse agencije morale izboljšati svoje delo. Glede na to, da so javne nabave zelo pomemben del njihovega financiranja, je vse nepravilnosti tukaj strogo treba odpraviti. Treba je oceniti vse zunanje in notranje eh, na tveganja za Evropsko unijo in ustanovitev skupine v okviru medagencijske mreže za proučevanje eh, finančnih goljofij. To je nekaj, kar bi morali eh, ustanoviti v praksi, ne več pustiti samo na papirju. To bo zelo pomembno za preprečevanje goljofij in korupcije v agencijah. In še končno, tudi mi se strinjamo s tem, da prenesemo razrešnico za agencijo EASO na kasnejši čas vendar mislim, da si moramo nek rok določiti. Odvisno bo od tega, kdaj bomo dobili poročilo Olafa, ampak kot je predgovornik rekel, bi to poročilo Olafa morali dobiti do konca poletja, v začetku septembra, tako da bomo imeli septembra in oktobra čas, da postavimo to točko na naš dnevni red. Hvala. Hvala še zadnja poročevalka v senci, Barbara Kapel, potem pa bom dala besedo članicam in članom. Hvala. Hvala tudi eh, poročevalcem. Ogromno znanja, ogromno kompetenc sta vložila v ta osnutek poročila in v veliki meri se z njima strinjam. In strinjam se tudi s tem, da prestavimo na kašnejši čas razrešnico za aso. Se pa strinjam s predgovornikom, da potrebujemo konkretne roke, da se ne bo vse skupaj zavleklo v nedogled. Sama bi se želela osredotočiti na mreže agencij. Te se mi zdijo zelo pomembne pri vsakodnevnem delu vidimo, kako pomembno je to medinstitucionalno sodelovanje in kakšne sinergijske učinke lahko s tem dosežemo. In tudi pri prihodnem delu bi to sodelovanje morali meriti z konkretnimi merili. To velja tudi za medsebojno sodelovanje med agenciji. Naprimer, varnost eh, podatkov, eh, kibernetska varnost, varnost in zaščita osebnih podatkov. Imamo BEREK, imamo ESO in imamo ENISO. Tu so tri agencije, ki so zelo eh, pomembne za ta področja. In tukaj bi morali neke vrste pule ali mreže vzpostaviti, zato da bi v Evropi z proračunskimi sredstvi poslovali na čim boljši način, da bi prišli do čim boljšega rezultata z temi mrežami agencij ko gre za prenos sredstev iz enega leta v drugo, to je treba povezati z medinstitucionalnim sodelovanjem. In tukaj bi morda nek, eh, neko merilo lahko razvili. Brexit, to je ogromna tema, pomembna tema, ko gre za banke, sem za EBA, torej Evropski organ za banke pristojna za nadzor in ta najemnina, ki naj bi jo plačevali do leta 2030, je res problematična. Treba bo najti način, da se bomo izvlekli v navednicah iz tega. V medijih, če ne bomo previdno delali, bodo to razbobnali in izkoristili za kritiko ne samo agencije, temveč tudi Evropske unije kot take. Mislim, da se moramo zlasti za prihodnost eh, na nek način zavarovati z boljšim načrtovanjem ali s tem, da ali pa s tem, da smo bolj fleksibilni pri sklepanju najemnih pogod, kot smo bili pri EBA. Moramo se nečesa naučiti iz tega in upam, da bomo na tem področju lažje potem delali bolje v prihodnosti. Tomaš Tehovski je sedaj na vrsti. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najprej bi rekel, da je razrešnica agenturam nekaj, za kar bi človek skoraj da potreboval doktorat. In mislim, da bi v prihodnje pri tako pomembni temi morali zagotoviti prisotnost vseh članic in članov tega odbora. Vsi bi se morali angažirati in sodelovati v tej razpravi. Sam sem najprej dve leti bil poročevalec v senci za agencije v moji politični skupini in mnoge teme, o katerih danes razpravljamo, se, so se pomaknile naprej, zato ker smo v preteklosti bili kritični. Če poročevalci ali poročevalci v senci niso kritični do agencij, če samo pohvalimo jih, se ne bo pri njih nič izboljšalo, nič spremenilo. Sam menim, da morda bom povedal nekaj, kar ni del razrešnice, ampak Evropsko komisijo bi malce lahko pokritizirali glede na geografsko neuravnoteženost lokacije posameznih agencij. Sam sem si ogledal te sezname. Večina teh agencij je na zahodu, Mačarska, eh, Hrvaška in nekateri drugi sploh nimajo niti ene agencije. Ne vem, sprašujem se, zakaj v teh državah ni agencije, zakaj ne zahtevamo spremembe pri tem pristopu. Ne gre samo za neko simbolno prisotnost sedeža neke agencije, gre za večjo transparentnost, eh, preglednost delovanja EU. In še nekaj. Sam sem obiskal več agencij in včasih je celo, ko pridete pred hišo, v kateri se neka agencija nahaja, težko najti tablo, na kateri piše, da je tam. Ko govorimo o tej razrešnici, se vključuje cela vrsta socialnih omrežij, družbenih omrežij, Twitterjev in tako naprej in to škodi delovanju teh agencij. Eh, to so naprimer pri Eurojustu in Europolu že ugotovili. Sprašujem se, zakaj ne bi ta postopek razrešnice bil kontinuiran, ne pa da to samo enkrat na leto počnemo. Mislim, da No, ko sem šel v eno od agencij na Irsko, sem videl, da, je, da se nahaja v nekem prelepem eh, gradiču sredi prelepe narave. Ne vem, ali je to res nujno potrebno. Pa tudi blizu Soluna sem bil v neki agenciji, tudi zelo vse razkošno. Ne vem, zakaj na ta način razsipavamo se sredstvi. Bil sem v Asiji. No, in to je agencija, s katero se že več let ukvarjamo. Zakaj nimamo večje transparentnosti agencije EASA? In sam se sprašujem, zakaj, če imamo takšne misije v agencije, ki jih eh, obiskujemo, Ne vem, zakaj ne bi našli drugačnih sodelavcev, ne vedno svetovalcev Evropske komisije. Običajno moramo najprej zahtevati od eh, komisije, da ugotovitve, do katerih smo na misijah prišli, upošteva. Potem problem so najemnine, prostori nekaterih agencij, ki so popolnoma neustrezni. Veste, riba smrdi pri glavi. In če nismo mi sposobni delovanja agencij sporočati našim državljanom, potem se ne moremo čuditi, da državljani absolutno ne razumejo Evropske unije, da menijo, da države članice sploh ne sodelujejo med seboj. Cela vrsta držav, Grčija, recimo Polsko si ti omenil in nekatere druge naprimer tudi Francija. Sodelovanje z temi in drugimi državami je včasih zelo komplicirano. Če gre naprimer za ustanovitev nekega otroškega eh, vrca v mestu, v katerem se nahaja neka agencija. Tukaj je veliko težav. Sedaj pa mreža agencij sodelovanje je treba na ta način za to mrežo pospešiti. Pred če, tremi in pol leti, eh, tre, tremi leti in pol, če primerjam takratno stanje te mreže agencij za današnjim, vendarle ugotovim, da je prišlo do napredka da se povezujejo, ko gre naprimer za javna naročila, ko gre za oblikovanje pogojev za zaposlovanje in tako naprej. To se mi zdi dobro in direktori agencij, ki so v zadnjih letih to izboljšali, je treba pohvaliti. Samo toliko, se upravičujem, da sem govoril dolgo, ampak čas očitno imamo, zato ga je treba izkoristiti. In glede na to, da imamo Děkuji, uh... veliko teh agencij, je treba marsikaj reči o tem. Denis de Jong je naslednji poročevalec v Senci. Hvala, gospa predsedajoča. Najprej naj jasno odgovorim predgovorniku. Seveda so agencije pomembne in relevantne. Seveda s tem, država članica lahko pokaže, kako pomem, kako velik pomen posveča neki agenciji. Ampak obstajajo pa tudi odbori, kot naprimer naš odbor, ki imajo svoja pravila delovanja. In ne moremo kontinuirano razpravljati o razrešnicah. In vsekakor nas čaka tukaj še veliko dela. Z velikim veseljem sem prebral poročili Barta in eh, kolege Taranda, ampak imam nekaj vprašanj. Na začetku sem opazil nekaj, kar je sicer normalno, namreč, da agencija EASO po mnenju poročevalcev ne zasluži podelitve razrešnice v tem trenutku. Gre za probleme v menedžmentu in te je treba razrešiti. Ampak, če si ogledam nekatere druge agencije, nekatere so v različnih eh, fazah razvoja, ko gre za agencijo za inovacije in tehnologijo, tukaj na začetku piše, da je poročevalec za skrbljen, ker računsko sodišče eh, je pripravilo sicer eh, poročila v letih 2014, 2015 in 2016, ampak ničesar v isteh poročil še ni bilo prelito v prakso pri teh agencijah. Potem se je pa treba spraševati, ali imajo ta poročila kakšno težo ali ne, kdaj bomo potem te razrešnice podeljevali in kdaj ne. In če nekdo priporočila računskega sodišča ignorira, potem ne vem, kako jim lahko damo razrešnico. Drugič, prepoznavnost in uh, transparentnost agencij. Tukaj mislim, da velja neko prepričanje, da so, ag, morajo agencije biti prepoznavne v državah članicah. Ampak, če bi vi na nizozemskem državljane spraševali, kje je sedež Eurojusta, natančno, v kateri državi, bi verjetno ne dobili ravno pohvalnih odgovorov. No ja, vi že veste, ker se mi ukvarjamo z agencijami, kje je. Ampak koliko ljudi na Malti, naprimer, vedo, eh, kje se nahajajo agencije, ki niso tista ena, ki se nahaja na Malti. Gre za neke vrste strukturno dilemo, ki bi jo želel tukaj opisati. Enostavno pomembno je to, če gre za EFSA, če gre za uh, potrdila za živila, če gre za uh, Eh, kemikalije, ki naj bi jih eh, na evropskem trgu prodajali proizvajalci, to so zelo pomembne zadeve za naše ljudi. In potem e, vendar ljudje sploh ne vedo, kje se naprimer ti dve agenciji nahajata. Potem je treba reči, da obstajajo agencije, ki delajo na svojem strokovnem področju, se delujejo z drugimi agencijami, kar je vredno pohvale, ampak državljani pa ne vedo tega. Recimo, nič ne vedo o policijski akademiji. Nekateri pravijo, da je v Avstriji, je pa seveda v Hagu. To so zadeve, ki jih je treba vedno znova Eh, obelodaniti in opozarjati na nje. Seveda, agencijam lahko posredujemo neka priporočila, ampak tudi komisija se mora ukvarjati s tem in tudi svet ministrov. Potem vprašanje financiranja agencij. Tukaj obstaja očitno nek pozitivnejši trend. Nekatere agencije agencije se financirajo s svojimi prihodki, s pristojbijami, pristojbinami, ampak žal vedno te pristojbine ne gredo neposredno agenciji, ki jih je ustvarila. Zaradi tega je treba veliko teh agencij še vedno v največji meri financirati iz proračuna in tiste agencije, ki so bolj kreativne pri ustvarjanju svojih prihodkov, je treba podpreti. Naslednje, za skrbljenostjo sem ugotovil, da prihranki glede sodelavcev, redno zaposlenih v agencijah, eh, dosti krat je povezano z zaposlovanjem zunanjih sodelavcev, ki so bistveno dražji, kakor lastni ljudje v navednicah. Tukaj torej ne moremo govoriti sploh o prihrankih ali saj ne o smiselnih, kar zadeva za to izmenjavo zaposlenih in uh, sodelavcev, te za agencije velja nek, uh, nek čuden sistem izmenjave sodelavcev. Konec koncev je to zelo nevarna zadeva, če eh, pozabimo, da gre za strokovnjake za določeno področje, ki jih ne morete kar uporabiti in preseliti kamorkoli. Kar zadeva mrežo agencij, tu potrebujemo eh, nekoga, ki bo stalno se ukvarjal s tem, ki bo skrbel za koordinacijo, naj to posameznik ali pa ta nek urad. Kaj pa koordinacija mreže. Mreža lahko reče, ja, agencije so samostojne, mi lahko samo posredujemo pri komuniciranju. Pri nas na nizozemskem imamo sodnike, ki so samostojni, ampak ko gre za neke zadeve, ki eh, presegajo eno samo sodišče, je tukaj sodna mreža tista, ki jo je moč izkoristiti. Sveda bi lahko govoril še bolj podrobno in natančno, ampak tega tokrat ne bom rekel. Morda samo še splošno ugotovitev ob koncu, kar zadeva to poročilo. Računsko sodišče, Evropsko računsko sodišče, mislim, da opravlja zelo malo neposrednih nadzorov v agencijah. Malo je tudi lastnega nadzora v teh agencijah. Seveda, lastni nadzor je lahko zamudna zadeva za vsako agencijo, ampak vseeno. Če govorimo o škodi imidžu posamezne agencije zaradi neustreznega dela, mislim, da bi to morali bolj upoštevati. In to bom poskušal vključiti v nekaj predlogov sprememb za to poročilo. In vsekakor ne na zadnje, govor o e, večletnem finančnem okviru. No, ko bodo e, predstavniki držav in vlad govorili o tem, naj kaj rečejo, tudi mi bomo marsikaj rekli v prihodnosti, ko bomo ocenjevali agencije In sedaj je videti, da bomo imeli naenkrat agencijo z dvema sedežema, kar je požegnal svet. Ne vem, predsedniki vlad in držav bi morali, ko gre za večletni finančni okvir, biti malce manj egoistični. In to ne velja samo za agencije, temveč tudi za druge zadeve v Evropski uniji. Hvala lepa. K nekaterim vprašanjem se bomo vrnili kasneje pri naslednjih točkah, eh, kajti nekaj teh vprašanj je skupne narave. Bart, naj vam povem samo to, da imamo gospoda eh, Simona Merdjoja iz eh, DG Home, ki je odgovoren za EASO. Če mu želite dati besedo, temu generalnemu direktorju, kot poročevalec, potem lahko to storite. Nimam veliko za dodati, poročevalec je zelo delikatno vprašanje, eh, zelo eh, previdno opisal in eh, odgovoril in zato nimam ničesar dodati. Hvala lepa, Bart. Želiš še podati nekaj sklepnih besed? Ja, hvala lepa, Martina. Hvala lepa za vse te pozitivne pripombe. Bom zelo kratek. Odgovoril bi na nekaj pripomb zlasti Denisovih. Postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z preiskavo Olafa v zvezi z EASom to naj bi bilo narejeno pred poletjem. Ne vem, sam lahko neformalno stopim v stik z Olafom, ampak prav gotovo ni v naši pristojnosti, da Olafu eh, eh, tu dajemo neke roke. Olaf eh, dela zelo trdo na tem dosjeju in tudi na drugih treba je še naprej delati na vprašanju razrešnice EASA. Pričakujemo, da bo Olaf do 1. tedna septembra zaključil z delom. In glede na to, da bomo to vprašanje razrešnice EASA predstavili na sredo septembra, mislim, da bo Olaf imel dovolj časa, da bo odločil o tem ali potrdi ali nam da zeleno luč za uh, potrditev razrešnice ali ne. Prepričan sem, da bo Olaf to tudi ustrezno, hitro obravnaval. Ik heb iets opgeschreven dat ik niet meer kan herlezen, dus dat was te snel. Nou. se opravičujem, eh, ne znam niti več svoje pisave za sabo prebrati. Na to, v zvezi z eh, vprašanjem EASA, sem odgovoril. Če situacija ne bi bila takšna, kakršna je, tudi ne bi uh, Eh, predlagal, da se razrešnica prestavi. Treba je odločiti, kakšna bo naša odločitev. Mislim, da je očitno, da je treba dati prednost eh, preiskavi Olafa. In tu nimam nobenih dvomov v zvezi s tem. mislim, da je v tej točki situacija takšna, da eh, se odločamo med poročevalci v senci, to lahko damo tudi na dnevni red in lahko na uh, interni ravni o tem še razpravljamo. Hvala lepa, Denis, za to. No to, glede glede agencij in koliko so te vidne ali ne, prepoznavne ali ne. Kaj si predstavljamo pod prepoznavnostjo? Mislim, da je to zlasti zelo pomembno za posameznike, za skupine, za organizacije, ki se ukvarjajo z agencijami. vse te osebe natančno vedo, kaj počne EASO, kaj počne Frontex, osebe, ki delajo na področju eh, varne prehrane, natančno vedo, za kakšne razprave gre, kakšno delo opravlja EFSA, enako velja tudi za Agencijo za zdravila in tako dalje. Torej, osebe, ki delajo na teh področjih, ki delajo v teh sektorjih, mislim, da povsem dobro poznajo te agencije. Naprimer, če nekdo dela na določeni temi, ki, kjer se prekriva morda delo Frontexa, JASA in tako dalje, potem Mislim, da to ljudje tudi vedo. Ne vem, če ste predvideli kakšno, kakšen predlog spremembe glede to, te točke, kako to želite oblikovati, ampak dobro. Na to razprava v zvezi z različnimi um, vprašanji uh, financiranja agencij. Uh, Povsem se strinjam s tem, kar je Denis povedal. Mora biti povsem jasno, da če, je, eh, če industrija, na primer, eh, plača nek prispevek, eh, potem ni treba, da imamo tu neposredno povezavo med tem financiranjem in nekim rezultatom. Denis ima tu prav. Potem imamo še eno težavo in to je izpostavljeno pri različnih eh, agencijah. Vprašanje, ki je bilo povezano, ki je bilo postavljeno v več eh, kontekstih v zvezi z osebjem. Vemo, da je prišlo do precejšnjega krčenja kadrov pet odstotkov, kar je privedlo do tega, da se je na to začelo najemati zunanje sodelavce. Imamo mrežo, ki je odgovorna za usklajevanje dela različnih agencij. In morda bi morali na horizontalni ravni bolje opredeliti, kakšne naj bodo pristojnosti te agencije mreže. To bo gotovo koristno za prihodne razprave. Morda bi potrebovali nov dokument, ki bi ga lahko svet tudi potrdil. Razprava o proračunu se mi zdi povsem utemeljena. Se opravičujem, ampak res eh, ne znam prebrati svojih lastnih zapiskov tu. v vsakem primeru bi se zahvaljujem EFSI, zahvaljujem se za usklajevanje, ki je bilo res odlično. Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali, kot naprimer poročevalka Cecil, in vsem tistim, ki ste mi pomagali od samega začetka. Zelo veliko je delala kot pitbull, moram reči. In tudi Roko in Robert Kodina sta veliko pripomogla k tem. Resnično ste me dobro vodili pri tem delu, določili ste mi roke, priganjali ste mi, zelo ste bili organizirani in na ta način ste nam omogočili, da eh, smo spoštovali vse roke. In eh, tokrat sem prvič eh, delal z ekipo tega odbora za nadzor proračuna in zahvaljujem se vsem. Hvala lepa, Bart. Zelo zanimivo razpravo smo imeli, zato se ti zahvaljujem. Preden dam besedo gospe predsedujoči, naj povem, da smo se vsi pritoževali glede eh, te eh, seje v ponedeljek popovdne, kjer eh, ni veliko poslancev. In Bart je omenil tudi to, da bi potrebovali boljše ravnotežje med spoloma in moram reči, da je to ravnotežje zagotovljeno v tem panelu. Ja, ähm, Najboljši so tukaj, ostali niso pomembni. Bila sem na nekem drugem dogodku, zato sem nekoliko zamudila. Dobro, nadaljujemo, zdaj bomo spet govorili o agencijah. Zadnjič sem sodelovala pri tem, v tej delovni skupini za agencije, tokrat ne. Moje prvo vprašanje je naslednje. Za nas je tam član Denis De Jong. Zanima me, ali je ta delovna skupina tokrat dosegla boljše rezultate kot sicer. Denis De Jong.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 priporočila in tudi druge dokumente za to sejo. In dobro bi bilo, če bi lahko upoštevali ta priporočila, ki jih je pripravila skupina. V tem primeru je bila skupina koristna. Imeli smo zanimive razprave, naredili smo korak naprej. mislim, da bi bilo dobro tudi, če bi prisluhnili pripombam. Imamo pa tudi nekaj občutljivih točk. To sem tudi opazil. Naprimer, vprašanje učinka zmanjšanja števila zaposlenih, pa tudi vprašanja povezana v zvezi z mandatom delovne skupine lahko bi pripravili priporočila v zvezi z temi temami. In tudi nimamo čisto istih situacij eh, za vse agencije. Nekatere agencije imajo podobne mandate. Parlament eh, lahko poda pobudo, ampak eh, gotovo bo treba najti kompromise ljudi z prizadetimi državami. Nihče noče odpreti Pandorine skrinice. In vse oči so uprte v komisijo. Vse je precej zapleteno, moram reči. Pri prejšnji razpravi smo videli tudi nekaj primerov. Če želimo da bodo vse agencije razporejene pravično, potem bo to zelo zapleteno. V Evropskem svetu se bo razpravljalo o teh, o teh temah. ampak eh, sem pesimist glede rezultatov, ki jih lahko pričakujemo. Prav gotovo bomo nadaljevali še s specifičnimi razpravami. Pomembno je, da razpravljamo o financiranju agencij, o kadrih. Govorili smo o vseh teh temah. o prispevkih, o financiranju in mi kot proračunsko telo bomo dali, bomo tudi nadzirali upravljanje, če bo šlo za tratenje denarja, šlo bo lahko tudi za odgovornost, za vprašanje ugleda, To so vsa vprašanja, ki jih je treba upoštevati. Agencije morajo biti neodvisne, financiranje dobijo preko komisije in na ta način imajo tudi redne dohodke sam bi si prizadeval za to, da bi si proučili tudi pilotni projekt EASE, e, torej Agencije za varnost v letalskem prometu. Tu poteka pilotni projekt projekt v zvezi z drugačnim sistemom financiranja. V vsakem primeru potrebujemo zadovoljive rezultate. Potrebujemo tudi čim krajše roke za doseganje teh rezultatov. To nam veliko pove o kakovosti, naprimer v primeru Agencije za varnost letalskega prometa eh, so v igri zelo pomembne, pomembna vprašanja, vprašanja varnosti in tako dalje. Večkrat sem se obrnil na komisijo, tudi še na komisarko Georgijevo, pa nikoli nisem dobil odgovora. Z vidika proračunskega nadzora se mi zdi pravilno, da se izpostavi dejstvo, da smo veliko delali, dobro delali, ampak eh, rezultat bo pa odvisen tudi od tega, kakšno, kakšno pot bo obrala komisija. Mi smo tu opravili resno delo. Hvala lepa. Hvala, kolega De Jong, kajte to je res pomembno delo. In na ravni parlamenta se je treba temu tudi zahvaliti. Z pomočjo služb parlamenta smo preverili agencije, v agencijah vemo vse, pa še vendar se ne moremo odločati o najmanjših stvarih. Ne moremo, na primer, premustiti težav z podvajanjem dela, tudi kar zadeva proračun, se soočamo z težavami in neverjetno je, da vemo vse, po drugi strani pa ne moremo sprejeti nobene odločitve. Gre tudi za sodelovanje z svetom, takrat so predsedovali še Španci in imela sem kovček za dokumente, kajti papirja je preprosto preveč, tega ni mogoče nositi, to je treba uleči s seboj. Zelo veliko. Sprejeli, sprejeli smo zelo veliko zanimivih odločitev z vidika proračunskega nadzora, ampak eh, razumem, zakaj potem protievropejci dobivajo municijo kajti ne moremo sprejeti določenih temeljnih odločitev. To ne more biti tako, tega ne razumem. Zato lahko rečem samo hvala, pri tem moramo ostati in morda bi morali vedno znova o tem govoriti z podobno unemo in morda bi lahko v okviru proračunskih razprav o tem govorili v odboru za proračun. Moramo o tem govoriti, pa tudi s partnerji, zato da bomo lahko učinkoviti. Lepo je, da smo tako daleč, kot smo nekoč že bili. Želi kdo besedo? Zdaj je trenutek, da se javite. Ne, drugače pač bomo vzeli to na znanje. Videli smo, kaj je povedal predsednik. Dobro, kaj lahko storimo? Vprašanje je, kaj storiti? Morda bi morali zapisati še kakšno sporočilo. Denis, kaj lahko storimo, kaj storimo s temi priporočili, zato da bi podarili, kako pomembna so ta priporočila? Kaj, pismo, komu, predsedniku, svetu, komu? Ehm, ja, ik, ik denk dat um, de staat hier ook in. Ja. Če sem prav razumel, bo, je poročilo predvideno za julija. To pomeni, da bomo koordinatorjem poslali nek dopis v zvezi z tem, kaj pričakujemo. Tako da lahko pred tem rokom o tem še razpravljamo in vse to lahko tudi zapišemo v pismo komisiji. Tako bomo bolj učinkoviti. in to lahko povežemo tudi z večletnim finančnim okvirom. Vse to lahko omenimo v tem dopisu. Gospod Mihajlova, generalni sekretarjat komisije, izvolite. Um, no, tu sem vam na voljo, če imate kakšna vprašanja, sama nimam ni česar zapovedati, razen tega, da je komisija zelo zadovoljna s tem eh, skupnim delom. Vse tri institucije so se strinjale s temi priporočili. Zadovoljni smo, da jih je parlament sprejel. Eh, prav tako je to storila tudi komisija in upam, da nam bo svet kmalo sledil. Hvala. Ja, also, die Frage war, wie die Empfehlungen... Vprašanje je, kako bomo zdaj izvedli ta priporočila, v kakšni časovnici, kaj se bo zdaj zgodilo. To je bilo vprašanje. Well, priporočila ne predvidevajo nobene eh, časovnice. Eh, priporočila so eh, naslovljena na vse tri inštitucije in agencije in komisija bo pač poročala o napredku v okviru uh, Eh, tega eh, našega dela, ni pa nobenih eh, rokov, ki bi bili predvideni. Prihodni, prihodne srečanje treh institucij bo julija 2018 in takrat bodo institucije tudi poročale o napredku. To bo verjetno prva priložnost. Ja, odlično. Če časovnice ni, potem lahko začnemo kar takoj. Najkasneje jutri v čem je problem, zakaj ne začnemo, tudi brez konkretne časovnice. Ja, to pa morate zdaj res pojasniti. Eh, eh, so the, the group... Dobro, skupina se je na zadnjem srečanju strinjala, da bo sedaj uh, vsaka institucija sprejela te, ta priporočila po postopkih, ki veljajo uh, in potem bo eh, delovna skupina lahko sprejela eh, ta priporočila, komisija je to storila, eh, parlament prav tako, svet pa ne. Ja, prima, dan gen vi, aber jetzt... Ja, to je pa res super. Potem mi izhajamo iz tega, da že razmišljate o tem, da boste podali predloge institucijam, kdo, kdaj, kako in na kakšen način bo kaj sklenil če bomo samo čakali, ne bomo dosegli nič. Čakamo že zdaj deset let. Torej, lepo bi bilo, če bi nam podali časovnico, do kdaj zadeva naj bi bila izvedena. Kaj pravite? I can only reiterate that lahko samo ponovim, da eh, nobena, nobena od priporočil ne predvideva nobenega poročanja. Eh, komisija bo pač proračunski eh, organ obvestila v okviru proračunskega postopka o svojem delu. In še vedno vse tri inštitucije teh priporočil niso sprejele priporočila obstajajo, ni pa nobene konkretne časovnice. Ja, gino, also, ja. No, ampak priporočila pravijo naslednje. Združitve, prenosi nalog in tako naprej. To ni nič konkretnega, ampak vsaj opis nečesa, kaj bi lahko storili. Zato bi že bilo lepo, če bi komisija delala naprej in podala priporočila. Vprašanje je, ali ste pripravljeni delati naprej, če ne želite vi delati, potem bomo našli nekoga, ki je pripravljen delati. Tako ne more biti. Ne more biti tako, da vsak kaže na drugega s prstom in prelaga delo. Kaj bo storila komisija? Vi morate dati preloge, če potem predlogi niso sprejeti, potem je treba to nekaj drugega, potem bomo tega poklicali odbornega kritizirali. To je običajni postopek, ampak eh, ne moremo preprosto čakati tako, to ne bo šlo. Yes, so ja, eh, priporočila so dejansko eh, zapisane na tak način, da jih vsaka inštitucija v okviru svojih pristojnosti obravnava. Ja, in komisija bo v okviru svojih pristojnosti to tudi naredila, če bo šlo za kakšne zakonodajne postopke, potem, oziroma predloge, potem bo komisija to tudi uh, naredila. Dobro. Julija bo zasedala delovna skupina. Že septembra bi lahko to obravnavali na dnevnem redu in rekli, kakšni bodo naslednji koraki. Do septembra bo komisija predstavila naslednje korake na osnovi napredka do takrat. Bomo tako naredili?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 ampak že pred pol leta smo to ugotovili v delovni skupini in izhajam iz tega. da ne bi smeli čakati do julija, že prej bi morali dobiti odgovor. Skupaj z Jensom in Gajerjem iz odbora za proračun lahko to storimo, to bi bilo dobro. Dann machen wir es doch so, dass wir versuchen im Mai einen Termin. No, bomo poskusili najti termin maja. Potem bomo poklicali generalnega sekretarja in naslednje korake bomo poskusili postaviti s komisijo, torej maja. Gre za vprašanje izvajanja priporočil. Takrat se bomo dogovorili o naslednjih korakih in te korake bomo tudi spremljali. To je slaba novica. Ko povabimo šefe, je to vedno slabo. Ampak tako pa če. Generalni sekretar se bo moral sam oglasiti tule pri nas. Hvala lepa za razumevanje, tako bomo naredili. Hvala lepa. V redu, zdaj pa razrešnico v zvezi z skupnimi podjetji. Najprej bomo dobili predstavitev poročevalca. Najprej gospod Hayes, izvolite. Thank you very much indeed, um, President. Hvala lepa, predsedujoča. Samo nekaj splošnih pripomb bom podal, preden grem v eh, podrobnosti v zvezi skupnih podjetij, o katerih je letos govora. Mislim, da je za nas vse zelo pomembno, da razumemo to, da ta postopek eh, temeli na zelo obsežnih eh, poročilih računskega sodišča, ki jih računsko sodišče pripravi letno in mi na to eh, razmišljamo o tem, kaj eh, prihaja iz teh poročil, pa tudi na osnovi eh, zaslišanj, predstavitev in na osnovi vsega tega poskušamo razumeti, kaj se dejansko dogaja v vseh teh skupnih podjetij, kar je pozitivno in kar je negativno. Zato, da nihče ne bo imel občutka, da je žrtev kakšnega negativnega um, poročila sam bi predlagal, da je treba eh, dati razrešnico, ampak eh, imel bom nekaj pripomp v zvezi z nekaterimi vprašanji, ki eh, so se izkazale pri tem postopku. To je ključno na področju zaposlovanja, inovacij, raziskave in to v celotni Evropi za evropsko gospodarstvo. In če se pogledamo, vsa ta letna poročila za leto 2016, potem vidimo, da tu govorimo o 1,8 eh, milijardah eh, evrov eh, za teh osem podjetij. To so zelo pomembna partnerstva, javno-zasebna partnerstva. In če želimo zagotoviti, da bomo imeli resnično spoštovanje in odgovornost vseh teh obvez, potem je treba izpostaviti tudi dobre rezultate, moramo biti jasni glede vsega, kar dobro deluje, prav tako pa je treba izpostaviti tudi vse, kar je treba še izboljšati kaj ti eh, gre eh, za eh, zelo visoko vsoto 1,8 milijard evrov, kar predstavlja 1,3 odstotke celotnega proračuna za večletno, eh, večletni eh, finančni okvir. Eh, tu eh, govorimo o razrešnicah eh, za eh, več eh, podjetij. V, v, v relativno kratkem času smo eh, bili tudi v stiku s temi podjetji um, v zvezi z poročili, ki so se na nje nanašala. In naj povem, da smo se tu zlasti osredotočali na poročanje, na uh, mehanizme notranjega nadzora in na to, kar bi lahko izboljšali v prihodnosti. Nekatera skupna podjetja so bila zelo razočarana zaradi jezika, ki sem ga uporabil, zaradi načina, kako sem opisal situacijo, ampak zdi se mi pomembno, da smo. Da, Zelo jasni in da uh, tu zapišemo stvari brez uh, dlake na jeziku. Uh, če želimo zagotoviti uh, izboljšanje nadzornih uh, sistemov za prihodnost. Dodal bom še nekaj uh, dodatnih uh, predlogov sprememb za uh, nekatera poročila v zvezi z nekaterimi napakami, ki so se izkazale od uh, naših uh, zaslišanj naprej. Uh, Naprimer, v uh, prvem poročilu smo tu zapisali, da uh, smo že tretje leto opazili, da uh, so bila uh, sredstva za izplačila um, um, samo 75 odstotna in uh, tu sem izpostavil dejstvo, da je treba uh, raven uh, prispevka industrije še uh, potrditi na pričakovani ravni. Prav tako je prišlo tudi eh, do precejšnjih eh, zamud eh, pri izplačevanju glavnih strank, zlasti univerz in drugih raziskovalnih organov in to je bilo zelo pomembno, to je imelo pomemben učitnek na raziskave. V predlogih sprememb bom to tudi izpostavil. Glede poročila Excel. Tu smo samo 24 od 28 eh, sodelujočih eh, držav eh, izplačale svoje prispevke in to pri, predstavlja 9 odstotkov vseh prispevkov. In tu bi zopet izpostavili, eh, kako pomembno je, da eh, sodelujoče države res eh, izplačajo svoje prispevke in na to shift to rail. Tu sem že izpostavil svoje pomisleke v zvezi z strategije boja proti goljufijam. Tudi tu je prišlo do. Um, določenih napredkov, ki jih je treba izpostaviti. Na to eh, Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo. Eh, to je zelo pomemben, vpliven eh, projekt. Prišlo je do zamude, ki je zelo, zelo pomembna. Razumemo, zakaj je prišlo do uh, Eh, takšne eh, zamude, zato ker bo potreben tako zelo pomemben prispevek v prihodnosti, zato da eh, se bo to organizacijo lahko ažuriralo. Pridobili smo tudi informacije, odkar je bilo poročilo pripravljeno in pozdravljamo mehanizem za boj proti goljufijam, ki je bil spostavljen leta 2016 na to nekatere, um, nekatere države morajo uh, prispevati v gotovini 1,7 milijard. To ni bilo uh, narejeno in zato uh, bomo na to še posebej pozorni prihodnje leto. Na to čisto ne bo. Tu morajo nekatere države članice uh, plačati prispevke približno 800 milijonov evrov in uh, samo približno polovica je bila izplačena uh, eh, za uh, to leto. In uh, glede na inovativna zdravila, tu zopet uh, računski izkazi niso bili uh, Eh, v eh, celoti izdelani še za leto 2016 in eh, to pomeni, da nimamo povsem jasne podobe o tem, kaj se dogaja. V poročilih smo izpostavili to, kar je treba izboljšati, pa tudi to, kar je res pomembno, kjer smo res zabeležili pomemben napredek in prosil bi vse, da upoštevate, da sem iskal ravnotežje In um, ne predlagam, da ne damo razrešnice nasprotno, mislim, da je treba uh, uh, dati razrešnico, ampak treba je tudi izboljšati situacije in v amandmajih bom uh, podal tudi vse nove informacije, ki smo jih prejeli pri zaslišanjih in da to lahko poštevamo. Thank you soon. Hvala. Gospod Sarvama, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na kratko. Najprej čestitam gospodu Hejsu, poročevalcu. Mislim, da je zelo pomembno, da smo v poročilih jasni. Vesel sem, da je tudi on to izpostavil. tega ni treba vzeti kot eh, nepošteno kritiko, ampak eh, to je v bistvu naše delo. Gospod Zdehovski je to omenil prej v zvezi z eh, agencijami. Čeprav seveda mislim, da agencije upravljajo odlično delo, ampak enako je tukaj. Biti moramo pošteni in odkriti ter jasni. Zato, da poskrbimo, da drugi razumejo naše sporočilo. To velja za agencije in tudi za skupna podjetja. To je proces, ki se nikoli ne konča. Zato, da bodo agencije in skupna podjetja delovale tako, kot je treba. Kar zadeva vsebino, vesel sem, da veliko pozornosti namenjate prispevkom, to je zelo pomembno. Tudi kar zadeva ITER, že odnegdaj govorimo o tem ampak eh, res moramo biti strogi v zvezi s tem in prav lajati moramo v zvezi s tem. Vem, da se trudijo po najboljših močeh, ampak to je res velika naloga in zato je tudi naša vloga, ker smo odbor za proračunski nadzor toliko pomembnejša. In še enkrat hvala zato da je upravil poročevalec tako dobro delo. Zdaj pa gospod Poha, izvolite. Hvala lepa. Najprej pozdravljeni vsi. Spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, najprej se želim zahvaliti gospodu Hejsu. Mislim, da je dobro pripravil poročila v zvezi z skupnimi podjetji. Zato tudi nisem sprejel odločitve, da bom uložil veliko predlogov sprememb. Samo nekaj predlogov sprememb bom uložil, ki so bolj tehnične narave. Začel bom z ITROM. Običajno o tem največ govorimo, še posebej kar zadeva stroške. Poročilo računskega sodišča vključuje izjavo, da stroški odklopa ITRA niso izračunani. Ne, to ne drži v celoti. ITR je v Franciji in tam govorimo o 530 milijonih evrov. Prav tako je omenjen postopek, kar zadeva aktivacijo. Termin še ni bil določen, to tudi ni mogoče, zato ker še ne vemo, kdaj se bodo partnerji dogovorili o zaključku projekta. Stroške smo že omenili, ampak to ni omenjeno v oceno stroškov, zato ker to zaenkrat še ni vključeno. In še eno vprašanje, o katerem moramo govoriti, je izjava, da je projekt ogrožen zaradi Brexita. No, po trenutnih razpravah imam občutek, da se bo Združeno kraljestvo še naprej aktivno vključevalo v ta projekt. Pa to ne velja samo za ITER, ampak tudi, kar zadeva raziskave glede fuzije. Nasploh. Mislim, da obstaja neravnovesje, kar zadeva prispevke iz proračuna EU in zasebnega sektorja. Nekaj moramo vedeti. Večina izplačil za obzorje 2020 so plačila, ki se izvedejo vnaprej, no, zasebni sektor podjetja pa plačila izvaja na koncu projekta. Zato je zelo pomembno, da se držimo načela enakovrednega financiranja. Kot poročevalec bi tudi jaz bil vesel, če bi prej začeli s temi projekti v okviru obzorja 2020. Vem, da je vedno pomembno, da imamo dobro delojoč konzorci. Računovodski izkazi za letošnje leto so prav tako pokazali, da obstajajo velike težave s partnerji iz zasebnega sektorja in v zvezi s tem se strinjam s poročevalcem. nadzorni mehanizmi morajo delovati tako, kot je treba, kaj te drugače. Bomo zašli v težave, zato moramo podjetja pohvaliti, ne pa kritizirati. Na koncu še splošna pripomba. Rezultati del skupnih podjetij morajo biti bolje posredovani javnosti, ne samo strokovni javnosti. Zato mislim, da bi morali bolj aktivirati predstavnike zasebnega sektorja. Naprimer, tudi pri Shift to Rail bi morali izkoristiti potencial zasebnih partnerjev, kar zadeva komuniciranje z javnostjo. Hvala. Tudi sama sem na seznamu govornikov in imam vprašanje. V poročilu gospoda Hejsa vidim, da naj bi imeli 6,6 milijarde do 2020. 5,4 milijarde, pa se govori še o 5,4 milijona. Zanima me, kaj lahko v zvezi s tem pove komisija. Kako naj to razumemo, kajti spomnim se številnih zasedanj za predstavniki za ITER in tam smo govorili o 6,6 milijardah in to naj bi bilo dokončno število, zanesljivo število in običajno to ni zanesljivo, če imamo že zdaj ta dodatek na mizi. In ta dodatek je zelo natančno določen. Gospod Gariba, GD Move, Vasile, DigiConnect, Ibanez in Emi, gospod Norštet. Gospod Gariba bo začel. Good afternoon, Madam Chair. Thank you very much. Pozdravljeni, gospa predsednica, hvala za besedo. Najprej hvala poročevalcu, gospodu Hejsu, za poročilo. Vedno je lepo slišati, da je predlog ta, da bi podali razrešnico skupnemu podjetju Fusion for Energy. Poročilo je korektno in poročevalec in kolegice in kolegi bodo uvedli nekaj predlogov sprememb za to, da bi počistili nekatere dele besedila, ki si to zaslužijo. Naprimer, tisti del, ki zadeva komisijo. Naj odgovorim na vaše vprašanje, gospa predsednica. Poročilo omenja, da bi zahtevali še 5,4 milijarde za obdobje po 2020. 6,6 so sredstva, ki jih potrebujemo do 2020. To je zanesljiva številka. To se ne bo spremenilo in poudarjam tudi, da tega ne bomo presegli. Komisija se ne bo obrnila na proračunski organ in zahtevala več denarja za obdobje do 2020. slišal sem in to drži, da je pri projektu ITER pogosto prišlo do zamud. Ampak vi se prav gotovo zavedate, da se je zadeva v zadnjih nekaj letih močno pospešila, kar zadeva operativo. Omenim lahko samo eno številko. Lani smo poskrbeli za mobilizacijo 286 milijonov evrov. Proračunski organ je to potrdil in skupno podjetje je denar tudi porabilo. To pomeni, da se zadeva res pospešuje. Ne moram napovedovati prihodnosti, ampak povem vam lahko, da je mogoče, da bomo delo še pospešili letos, zato da bi ohranili ta visok tempo. Povem vam lahko še nekaj. Ozračje je pozitivno in še naprej pričakujemo, da nas bo parlament eh, podpiral in hvala tudi za podporo sporočilu, ki smo ga objavili junija lani. Hvala. Ja, hvala. Potem bo še eno vprašanje. Zdaj pa ne vem, zakaj naj bi porabili teh celih 5,4 milijarde. Torej 6,6 do 2020, 5,4 pa dogdaj. To je vse skupaj 11 milijard, 12 milijard. Je to do 2023 ali do konca, kako to? Hvala. Morda nisem bil dovolj jasen. gradnja ITRA bo trajala dlje kot do leta 2020. Leta 2010 smo se dogovorili, da bo glavni ali končni rok 2020, ampak tega roka ne bomo dosegli. Gradnja se bo nadaljevala po letu 2020. Dodatni denar, ki ga zahteva komisija v sporočilu, bo zagotovil, da bomo zaključili gradbeno fazo ITRA in takrat se bo začelo izvajanje operacije s plazmo, to bo do leta 2025. Tako je po trenutnem razporedu in s tem razporedom se strinja skupnost Euratom. Upam, da je zdaj zadeva bolj jasna. Ja, Hvala lepa, zdaj to bolje razumem. Ampak dobro, razvijajmo zadevo naprej. 2025 imamo plazmo. Kaj pa potem? Lahko opišete, kaj se bo zgodilo kasneje. Yes, uh, so... Hvala. Kaj se bo zgodilo potem? Ustroj bo počasi začel delovati v 100 odstotni zmogljivosti. Na začetku se bo začela fuzija in to naj bi teklo do leta 2035. Od 2025 do 2035 se bodo zaključevala dela in vključevala se bo oprema, ki je pač potrebna za popoln zagon. Če si pogledate sporočilo, ki smo ga objavili junija lani, boste videli, da so stroški do leta 2035 navedeni v celoti, kakor pač predvidevamo danes. Za 5,4 milijarde. Torej vse je vključeno do leta 2035. Pri nas lahko govorite o številkah, to ni prepovedano. What, what the commission, what the commission has... Še nekaj tabel bi potreboval za to, da bi bil natančen s številkami. Teh številk nimam pri sebi, ampak komisija je v sporočilo navedla naslednje. No, zdaj pa lahko govorimo o številkah. komisija je podala oceno stroškov do 2025. Do prve plazme imamo vrednost iz leta 2008, to je trenutna referenčna vrednost, na osnovi katerih je izračunanih teh celih 6,6 milijard, 3,9 do 2025, to je zaključek zgradbe oziroma gradnje, in kaže, da bo predlog za naslednji večletni finančni okvir tekel do 2027, zato smo vključili še 1,2 milijarde evrov. To nas bo pripeljalo do konca MFF-a. Od 2028 do 2035 pa bomo potrebovali še 2 milijardi, zato da zaključimo gradnjo in da zagotovimo delovanje tega projekta. Od 2020 do 2035 bomo potrebovali 7,1 milijarde evrov v vrednosti iz leta 2008. In to vključuje oziroma se sklicuje tudi na 6,6 milijarde, ki sem jih omenil prej. Upam, da vam je zdaj čisto vse jasno. Ja, hvala lepa, to je bilo pa res zanimivo. Najlepša hvala. Veliko sporočil komisije dobimo, zato je lepo slišati sveže številke tu in tam. Gospod Vazilev za Cezar, izvolite. Hvala, gospa predsednica in hvala poročevalcu za pozitivno sporočilo. Trenutno imam samo en komentar, gre za prispevke v blagu. To je bilo omenjeno v odstavku 13. Poročilo govori o prispevku 720 milijonov v blagu od industrije, ampak ne, 720 milijonov je skupna vrednost prispevkov. Evropska unija bo prispevala 500 milijonov, po stopni sofinanciranja 70 odstotkov, torej bomo imeli 220 milijonov prispevkov v blago. 720 je pač skupni znesek teh projektov. Če dodamo 500, evrov, 500 milijonov evrov od EU, potem bo skupna vrednost 720 na 1,2 milijarde. 1,2 vključuje prispevek komisije. Mislim, da je tukaj prišlo do napake in da je to treba pojasniti. Časovnica. Skupno podjetje je podalo časovnico Eurocontroli in drugim in eh, pričakujemo, da bomo dobili prve ocene stroškov še letos. To bo odbor potrdil in upamo, da bomo izpolnili tudi prispevke v blogu za leto 2016 in 2017. Mislim, da to zdaj odgovori na vaše vprašanje. Če boste imeli še vašo vprašanje, pa bom seveda na to vprašanje tudi z veseljem odgovoril. Hvala. Danke, Herr Ibanez für Excel, bitte. Hvala lepa. gospod Eksler, hvala gospa predsednica, hvala poročevalcu za pozitivno poročilo. Mi smo to prevzeli leta 2014. Naši projekti vključujejo Enjak in Artemis in ukvarjamo se torej z temi skup, tema skupnima podjetjima in 2016 in 2017 smo ugotovili, da moramo poskrbeti, da so izračuni stopnje napake res točni. Pobirali smo izjave nacionalnih organov glede stopnje zanesljivosti. konsistentno smo dosegali boljše rezultate, tudi na ravni nacionalnih organov. Leta 2017 je bila naša stopnja 98 odstotkov. S tem postopkom bomo nadaljevali, dokler se pač še vedno izvajajo skupna podjetja iz sedmega okvirnega programa. V prihodnih letih pa se bo začelo financiranje Excela in To je za nas pomembno. Mislim, da je Excel tukaj nekaj posebnega. To je edini skupni projekt, ki ima trojne prispevke, torej vključuje tudi nacionalno financiranje. Zato je za nas to pomembno, ne samo da oblikujemo kritično maso financ, ampak tudi da zagotovimo, da imamo enotno strategijo na področju elektronskih komponent. podpiramo parlament in seveda vedno bomo prisluhnili pripombom, ki jih boste imeli. Hvala. Damit kommen wir zu IMI für die Generaldirektion Forschung. Emir, gospod Norštet, izvolite. Hvala lepa. Gospa predsednica, pozdravljamo poročilu, strinjamo se z njim. Lahko bi uvedli nekaj izboljšav, ampak eh, izpostaviti želim samo nekatere komentarje, kar zadeva obveznosti za plačila. Tesno sodelujemo z uradom IMI. Nekaj težav izhaja iz projektov v zvezi z ebolo, zato ker so pač okužbe bile potem niže oziroma okužbe bilo manj zato je to naravno posledica vsega skupaj. Tesno sodelujemo tudi, kar zadeva opremo IT, zadeva teče dobro in do konca leta mislim, da bomo nadomestili to zamudo in kar zadeva neravnovesje glede prispevkov v blagu. Poročila industrije se izvajajo enkrat na leto in poroča se samo marca, zato prihaja do zamud, ampak to se bo prav gotovo pokrilo tekom leta. In še zadnji komentar zadeva izjavo, da se zdi, da ni mm, veliko uporabe sredstev iz proračuna glede na celoten proračun, ampak to pa zato, ker se izplačila zvaja za nazaj. In to je razlog. Hvala. To je to. Najlepša hvala poročevalec, da sklene vse skupaj. Brian, izvoli. Hvala, predsednica. Nekaj komentarjev kolegic in kolegov, potem pa bom še odgovoril na vprašanja. Koordinator je govoril o pomenu jezika. Mislim, da je to pomembno, če želimo poslati jasna sporočila, zato da vedno opozorimo na napake in nikoli se ne smemo upravičevati za to, če uporabljamo jasen jezik, mislim, da bi potrebovali še več jasnega jezika med institucijami, ker ti to res pošilja jasne signale. Vprašanje gospoda Poheja in tudi vas v zvezi s proračunom za ITER. Tukaj moramo biti jasni. Pri tem projektu je prišlo do velikih zamud, gledano zgodovinsko. In te zamude so bile na neki ravni popolnoma razumljive, glede na to, da smo oblikovali popolnoma nov projekt, ki takrat je bil nekaj novega, ki je bil nepredvidljiv. Zdaj imamo novo oceno za doseganje stopnje aktivacije. Ampak vedeti je treba, da bo treba zadevo tudi enkrat deaktivirati in razstaviti in številke imamo, ljudje lahko za njimi stojijo in tako naprej, ampak danes nihče ne more z gotovostjo govoriti o tem, koliko denarja bomo potrebovali. Zdaj pa še 5,2 milijardi, to sem omenil v poročilu, to bomo potrebovali po letu 2020, zato da bomo obravnavali ali izvedli razstavljanje ali deaktivacijo. Ampak zaenkrat nihče ne more z gotovostjo reči, kakšen bo dokončni proračun. Tega preprosto ni mogoče oceniti. Zato sem v poročilu želel nekaj teh vprašanj omeniti. Seveda pa se strinjam, da imamo to zgodovinsko temeljno številko, ki jo je agencija predstavila in ko so govorili z menoj in drugimi, so to številko tudi branili. Ampak dejstvo je, da je prišlo do velikih zamud. To je razumljivo, glede na to, da gre za popolnoma nov projekt. Ampak nikako ne moremo podcenjevati pomena tega projekta. Gospod Pohe je omenil Združno kraljestvo in Brexit. V poročilu sem želel povedati, da to predstavlja samo še eno tveganje. Ne ve se še, kakšen bo prispevek Združnega kraljestva v Eurotom. Upamo, da bodo ostali v Eurotomu. Mislim, da bodo, morali bodo prispevati, o tem ni nobenega dvoma, ampak gotovosti v zvezi s tem ni. V poročilu sem želel samo izpostaviti vprašaj ali negotovost, ki obstaja v zvezi z Združenim kraljestvom in Euratomom. To je še en potencijalni dejavnik tveganja, ki bi ga morali obravnavati v svojih poročilih. Gospod Pohe, strinjam se z vami, da je treba bolje komunicirati. Zato sem v vsako poročilo vključil odgovornost na strani vseh javnih podjetij. Sodelovati morajo in javnosti morajo posredovati informacije o tem, kaj počno. Kaj ti davkoplačevalci EU morajo vedeti, kaj ta podjetja počno, kaj delujejo, koliko MSP je vključenih v delovanje teh eh, skupnih podjetij in koliko delovnih mest se oblikuje. Če bi sodelovali z skupnostjo skupnih podjetij, potem bi lahko dosegli ta rezultat na katerega je opozoril gospod Pohe. Tudi kar zadeva Cezar, v zvezi z prispevki v blagu, o tem lahko razmislimo, to lahko upoštevamo tudi v končnem poročilu. Zanimivo je bilo slišati tudi pripombe Ekserja v zvezi s stopnjo napake in tudi kar zadeva IMI. Strinjam se, da ste omenili, neravnovesje glede prispevkov v blagu, zato ker se pač izvajo v določenem času, proračun z javnega sektorja se pa računa drugače. Ampak kolegice in kolegi imajo zdaj dva tedna časa, da vložijo predloge sprememb, zato da bi izboljšali poročilo. Mislim, da lahko poročila izboljšamo. Ampak eh, mislim, da je ključno sporočilo naslednje. Da, mi bomo podelili razrešnico, ampak Po drugi strani postavljamo tudi jasna merila glede izboljšav za prihodnost in prepričan sem, da si bodo ta skupna podjetja prizadevala zadeve izboljšati. Tako je bilo tudi leta 2016. Sodišče je lepo povedalo, da so dosegli veliko napredka na področju preprečevanja korupcije, napake, da bolje izvajajo revizije in tako naprej. Še naprej moramo zahtevati več od njih. Če bomo to storili, potem bomo s tem poslali dober signal za prihodnje delo v tem odboru. Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala. S tem smo pri koncu te točke in tudi na koncu dela tega odbora. Jutri bomo govorili o razrešnici 2016. Tam bo tudi gospod Oettinger. Lep večer in se vidimo jutri.